gre za vprašanje za ustni odgovor za komisijo na temo izvajanja člena 22 direktive o storitvah in člena 83 direktive o pravicah potrošnikov. Besedo bom dal tistim, ki so to vprašanje pripravili. Gospa Gebhardt za dve minuti. Danke schön, Herr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tukaj sem. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to, da lahko danes zastavimo to vprašanje. Vedno znova ugotavljamo, da ljudje želijo kupovati na internetu. Iz različnih razlogov tega ne morejo, zato ker imajo napačen naslov IP, ker imajo napačno kreditno kartico, ker so napačne državljan, imajo napačno državljanstvo in tako naprej pravo u Europske unije je jasno. Diskriminacija na osnovi nacionalnosti ni dovoljena. Zato je neverjetno, da imamo danes še vedno velik skupni trg in to podjetjem prinaša zelo veliko dobička in ta velik skupni trg ni dostopen za potrošnike in vključuje še vedno zelo veliko vir. Zato je zelo pomembno, da postopamo proti temu. V sporočilu Evropske komisije o strategiji za digitalni skupni trg Evrope je komisija, in citiram, navedla naslednje. Za leto 2016 bomo odpravili geoblokiranje, če je treba tudi z ustreznim pravnim okvirom na področju elektronskih komunikacij. Kaj menite s tem? Kakšna sprememba bo to? Kakšen je namen tega? Prav tako me zanima, kako bo Evropska komisija skrbela za to, da bo člen 22 direktive o storitvah in člen 8.3 direktive o pravicah potrošnikov dejansko zaživel. To so pravice, ki so že v veljavi, ampak državljani še vedno nimajo dostopa do njih. Zelo me zanima, kakšen bo vaš odgovor. Hvala. Gospod Švab, za dve minuti izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Današnje ustno vprašanje komisiji nam daje možnost, da še enkrat eh, opozorimo na direktivo o storitvah in na direktivo o pravicah potrošnikov in na to, kaj je v to vključeno. Različna obravnava potrošnikov zaradi tega, kakšno državljanstvo imajo, ni dovoljena. Dovoljena je samo, če obstajajo za to nujni pravni razlogi. V Evropskem parlamentu si močno prizadevamo za to, da bi imeli ustrezne pravne okvire za to, da ne bo več neenake obravnave. Zato seveda potrebujemo tudi določene, določena poenotenja, zato da bodo podjetja in potrošniki dejansko imeli enoten pravni okvir. V primeru Disneylanda pa smo videli naslednje poleti. Čeprav so pogoji in pravila jasni, vseeno se poskuša neopravičeno uveljavljati različne cenovne modele in to je nespremljivo. Zato pozivamo Evropsko komisijo, da ukrepa z vsemi možnostmi, ki jih ima. Zavedamo se, kako težko je zagotoviti enotne pogoje. Vedno govorimo o tem, koliko enotnosti se lahko dovolimo. Veliko držav članic si ne želi poenotenja pravnega okvira ampak tudi tam, kjer je do poenotenja prišlo na koncu podjetja, storijo po svoje in potrošniki imajo občutek, da oni ne pridajo na svoje. Gospod komisar, lepo prosim, povejte nam, kaj boste storili na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Oh. gospod predsedujoči oprostite da se oglašam težave imamo s tolmačenjem v hrvaščino enostavno nismo bili deležni prevoda prej ni bilo prevoda v nemščino še prej ne v angleščino poslušajte vsi tukaj ne razumemo vseh jezikov zato prosim zagotovite da bomo vsi lahko poslušali prevajanje. Eh, bomo kontaktirali eh, naše tehnike, se upravičujemo. Vaš kolega oziroma vaša kolegica nas je na to že opozorila, je sedaj vse v redu, prav? Izvolite, gospod komisar, beseda je sedaj vaša. Um, Kolegi in kolegice, v imenu kolegice Pienkovske. Sem tukaj zato, da razpravljamo o tej pomembni temi. Tema, ki ste jo izpostavili, se dotika same srčike eh, enotnega trga in pričakovanj državljanov in državljank. Ko potrošniki kupujejo čezmejno, so še vedno predmet diskriminacije na osnovi nacionalnosti oziroma kraja bivanja. To je nespremljivo. Še naprej prejemamo pritožbe državljanov zaradi eh, diskriminatornih praks in to prek eh, različnih eh, eh, kanalov. Neposrednje eh, pritožbe, tiste prek potrošniških centrov in eh, prek drugih eh, sistemov. Kot demokratično izvoljeni predstavniki ste vi posredniki med državljani in evropskimi institucijami. Pozivam vas, da nam še naprej pošiljate povratne informacije vaših eh, državljanov in državljank pojavom interneta eh, e-trgovina postaja vedno pomembnejša. Ampak številne pritožbe se nanašajo tudi na transakcije v fizičnih trgovinah. Na spletu je geografsko blokiranje eden izmed eh, najbolj eh, vidnih, najbolj pogosto opisanih načinov diskriminacije. Uporabnik ne more uporabiti Eh, storitve ali pa je poslan na drugo spletno stran, kjer eh, lahko pristopa do iste eh, storitve, ampak po višji ceni. Milijoni evropejcev potujejo po Evropi kot turisti, kupujejo nov dom v neki drugi državi ali pa zgolj prečkajo meje in se tako znajdejo v težavah. Kot smo izpostavili v strategiji za enotni eh, trg, eh, moramo te ovire odpraviti. Za storitve in blago bomo nove ukrepe sprejeli do konca meseca. 24. septembra je Evropska komisija pripravila tudi začetek javnega posvetovanja na to temo. Komisija bo na podlagi posvetovanja pripravila tudi zakonodajne predloge naslednje leto. Vsi poznamo primere diskriminatornih praks. Lani smo sprožili Eh, ukrepe eh, z nekaterimi, za nekatera podjetja v Evropi, potem ko smo videli, da obstajajo velike razlike v ceni pri istih storitvah. Eh, različne cene pa so bile različne zgolj zaradi različnega kraja bivanja uporabnika. Leto smo imeli primer zavišnega parka v Franciji, kjer so bile nekatere posebne ponudbe omejene zgolj na francoske državljane. Imeli smo tudi primere uh, ljudi, ki niso uh, mogli uh, skupaj uporabiti avtomobilov v tovrstnih uh, podjetjih, zato ker niso imeli ustrezne registracijske številke. Trenutni pravni okvir ni zagotovil uh, dovolj pobud in spodbud za uh, podjetja in potrošnike. Nacionalni organi ne izvajajo uh, te zaveze eh, k nediskriminaciji vsak dan. In to moramo rešiti. Ta načela so zelo pomembna, ohraniti jih moramo obenem, pa moramo poskrbeti tudi za prostovoljno ukrepanje na eh, trgu dela. Zaščititi moramo pravice potrošnikov. Izpostaviti moramo tudi interese MSP-jev podjetja in potrošnike želimo spodbuditi k temu, da uporabijo enotni trg. Seveda pa morajo pri tem imeti dovolj gotovosti. Moji kolegi, naprimer gospa Bjenkovska, bodo o tem še naprej razpravljali, zato da bi našli uh, rešitve za izboljšanje enotnega trga tako za podjetja kot tudi za potrošnike. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj besedo predajam gospe Sehnalovi. Kolegove, diskriminacija spotrebiti. Najlepša hvala. Diskriminacija potrošnikov na osnovi nacionalnosti oziroma kraja bivanja je še vedno realnost v eh, Evropski uniji. Pravni okvir, ki priprečuje Eh, diskriminacijo pri storitvah in blagu je treba izboljšati. Izpostaviti moramo eh, jasne objektivne kriterije in določiti pogoje, ki eh, pod izrednimi okoliščinami dovoljujejo omejitev dostopa do storitev in blaga. Izboljšati treba sodelovanje med nadzornimi organi, tako da se bodo lahko borili proti vsem oblikam diskriminacije in zagotovili ustrezno varstvo potrošnikov. Odprava geografskega blokiranja je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočamo na enotnem digitalnem trgu. Potrošniki se soočajo s diskriminacijo tudi eh, doma, ne zgolj na spletu, tudi v fizičnem svetu. Zagotoviti je treba, da ne bo večjih vrzeli med eh, pravili za splet in pravili za eh, fizično trgovino. Komisija mora o tem govoriti tudi v svoji reviziji Eh, okvira za varstvo potrošnikov. Najlepša hvala, gospa Ščaranzova. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, veseli me, da se komisija bori za izboljšanje situacije. Skupina Alde eh, želi uredbo o geografskem blokiranju, ki bo dopolnila direktive o storitvah in trgovini. Potrošniki se soočajo z dvema velikima oviroma, ko kupujejo čezmejno. Bodi si ne morejo kupiti določenega, določenega blaga oziroma storitev, bodi, bodi si so stroški dostave tako visoki, da nima smisla. Če storitve in uh, blago niso čezmejni, potem potrošniki ne bodo kupovali čezmejno. Vedno bodo ostali znotraj eh, nacionalnega trga, kar pomeni, da bodo cene više. Eh, konkurenca pa ne bo poštena in široka. Gospod komisar, različne cene glede na lokacijo kažejo, da gre za primer diskriminacije strani podjetij. Če ne na podlagi nacionalnosti, pa vsaj na podlagi kraja bivanja. Če ne zato, ker sem Čehinja, pa zato, ker živim v Pragi. Nekatera mala podjetja pravijo, da ne gre za diskriminacijo, gre zgolj za to, da preprosto ne morejo rešiti vprašanja uh, različnih jezikov in vračanja proizvodov. Morda imajo prav in morda moramo več energije posvetiti tudi tem vprašanjem, uh, kot piše v strategiji. Ampak, gospod komisar, zanima me na podlagi, kakšnih argumentov lahko veliko podjetje zavrne dostop do takšnih storitev in blaga. Gospod predsedujoči, ponavadi sem proti uh, prekomerni regulaciji podjetij. Mislim, da večina podjetij želi poskrbeti za dobro storitev za potrošnika, tako da bodo dobili več kupcev, več uporabnikov. Ampak v tem primeru gre za jasen uh, pokazatelj dejstva, da moramo ustaviti uh, to segmentacijo trgov te različne cene. Gre za diskriminacijo in to je nespremljivo na digitalnem enotnem trgu. Hvala. Najlepša hvala, gospod. O'Flynn za eno minuto. Well, uh... Najlepša hvala. No, dobro je, da komisija izpostavlja vprašanje geografskega eh, blokiranja in si prizadeva za potrošnike. Ampak tudi komisija sama eh, geografsko blokira. Prekomerna regulativa strani komisije pomeni, da MSP-ji teže prodajo svoje storitve in blago čezmejno. Eh, takšne primere smo videli v preteklosti. MSP-ji, na primer, morajo plačati davek na eh, vsako prodajo v drugi državi. To pomeni, da imajo manj priložnosti, to pomeni, da imajo potrošniki manj izbire. Komisija in Evropska unija eh, pogosto postaneta težava, ne pa rešitev verjetno si želite rešitev, ampak odpreti morate oči in uvideti dejstvo, da uh, naredite pogosto več slabega kot dobrega. In naša celina je uh, vedno bolj ekonomsko neuspešna in nedinamična. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Štiri govorniki so se prijavili k besedi, najprej gospod Kaputo, ki ga ni več v dvorani, potem pa gospa Grapini domnule președinte încep prin a felicita. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila avtorjema eh, tega vprašanja za ustni odgovor. Sama sem članica odbora IMKO in o tej temi se pogosto pogovarjamo. Ni dovolj, da imamo direktivo o storitvah, če obenem ne poskrbimo za spremljanje dogajanja na trgu želimo, želimo si enotnega okvira, to je res in kot je, kot je dejala Evelin, se uh, včasih zdi, da bi človek kar eh, raje potoval v neko drugo državo, zato da lahko kaj kupi. Gre tudi za vprašanje uh, dostave in uh, drugih storitev. Mislim, da mora komisija upoštevati vsa ta vprašanja sama pa pričakujem konkretne ukrepe, konkretne odgovore. Kaj bomo naredili za to, da izboljšamo eh, kakovost teh storitev? Kako bomo zagotovili enotno izvajanje direktive o storitvah v vseh državah? Kako se bomo izognili vsem oblikam diskriminacije? Eh, ukrepati moramo preventivno. Gospod Marijas, najlepša hvala. Sprašujemo se, kako naj države članice zagotovijo, da ne bo diskriminacije. Prvo kot prvo morajo vse države zagotoviti, zagotoviti, da se trenutna zakonodaja učinkovito in pravilno izvaja. Pogosto se zgodi, da podrošniki iz manjših držav članic eh, naletijo na ovire pri eh, dostavi eh, proizvodov, ki so jih kupili oziroma naročili. V drugih primerjih pa imamo naprimer podjetja, ki se ukvarjajo z e-trgovino, ki sploh ne bodo dostavljala eh, takšnih eh, proizvodov potrošnikom. Temu je treba narediti konec. To je namreč eh, očitna kršitev pravic potrošnikov. V primerih, ko eh, potrošnik prej ni bil eh, obveščen o tem, ne bi smel plačati dodatno za eh, dostavne stroške. E-trgovina in eh, pravica, pravice potrošnikov so zelo pomembne. Gospod Jakoči, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Geoblokiranje je ena najperfidnejših diskriminacij, s katero se soočamo v današnjem času prostega trga in hkrati je to ena največjih ovir, ki jo nove tehnologije eh, omogočajo pri vzpostavljanju skupnega digitalnega trga. Eh, do sedaj smo se zauzemali za enotni trg, danes pa ugotavljamo, da nam nove tehnologije to onemogočajo in zato iz lastnih izkušenj in izkušenj svojih kolegov in kolegic pozivam komisijo naj stori, kar je le v njeni moči in čim prej vse, kar le more, zato da bi ta perfidni način diskriminacije dostopa do določenih proizvodov na trgu odpravila. Hvala. Zdaj pa gospod Kaputo, izvolite. Hvala, predsedujoči. Vzpostavljanje telekomunikacijskih mrež in digitalnih omrežij za vzpostavitev skupnega digitalnega trga v Evropi mora potekati tudi ob upoštevanju primarnih pravic potrošnikov, ki morajo imeti omogočene, eh, omogočene transakcije in nakup brez geoblokad. Zato je potrebno zagotoviti enotno uporabo zakonodajnega okvira ter nediskriminatoren dostop do uh, online nakupov. Spomnimo se ene zadnjih sodb Evropskega sodišča, ki je pokazala, da je treba zaščititi občutljive podatke potrošnikov na spletu. Uh, um, in preprečiti prakse, ki temu nasprotujejo, kot je tudi to geografsko blokiranje. Zato potrebujemo take ukrepe, da bodo naši potrošniki zaščiteni pri uporabi spletnih staritev in da tu ne bo diskriminacije. Hvala. Izvolite, gospod komisar. Hvala, gospod predsedujoči. Ponovno bi se vam eh, rad zahvalil za vaše vprašanja in komentarje pri tej pomembni eh, temi varstva potrošnikov in eh, boja proti diskriminaciji. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da trenutno stanje preprosto ni spremljivo. Potencijal, ki ga obljubljamo našim državljanom in potrošnikom, je ogromen. Morali bi imeti dostop do eh, nakupov blaga in storitev na spletu. Tako naj bi veljalo. Ampak jamstva za to ne moremo ponuditi. Bodi si zato, ker uh, vsebina ni dos, uh, dostopna za neko drugo državo, bodi si zato, ker ne moremo zagotoviti enake obravnave potrošnika uh, in enakega dostopa do blaga oziroma storitev. Enotni trg temelji na enakem dostopu enakem dostopu do storitev in blaga, ne glede na to, v kateri državi ste. Da si, bono, da si bomo na jasnem, eh, svoboščine je treba vedno uskladiti z drugimi. Ena pravica ni pomenjena kot druga pravica. To pomeni, da moramo uh, uravnotežiti uh, pogodbene pravice s pravicami potrošnikov. Ne smemo diskriminirati zaradi kraja bivanja nekoga. Je pa res, da eh, podjetja nimajo obveznosti, da prodajajo posod po notranje trgu oziroma da imajo enake cene posod. Vprašanje tega ravnotežja je vprašanje, ki ga bomo ravnavali v razpravah eh, z deležniki v državah članicah in v Evropski uniji člen 20 direktive o storitvah izpostavlja osnovna načela, ki jih morajo spoštovati države članice. Če država članica krši ta načela, lahko komisija sproži postopek zoper to državo. Zdi se, da številne države članice niso sprejele dovolj ukrepov za to, da bi zagotovile izvajanje in spoštovanje tega načela nediskriminacije. spletno okolje je še poslabšalo situacijo eh, in potrebujemo potrošniku prijazne rešitve, učinkovite rešitve. Komisija bo pripravila zakonodajne predloge eh, in s tem odgovorila na eh, strategijo za digitalni enotni trg in na strategijo za notranji trg. Hvala. Najlepša hvala. Gospod komisar, ta razprava je sedaj končana.